So, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen. Tako, prosim lepo, da se vsi sedete na svoja mesta. E, ravno kar upravljamo kakovost zraka, tudi tukaj v tem prostoru, je to izredna pomembna tema. Nekaj je tukaj v zraku in e, to je treba spremeniti. Danes lahko poslušate vse jezike razen estonščine in malteščine. Potekajo tudi trialogi, najprej o kliničnih eh, študijah. 6. novembra bo to potekalo. Včeraj je potekal prvi trialog o poročilu Belje o EVS. 5. novembra bo potekal drugi trialog v zvezi s tem in uh, do 5. novembra bo potekal tudi en tehnični trilog. Sprejeti je treba zapisnike sej 5. septembra in 18. septembra, nišče ne ogovarja, tako da so zapisniki sprejeti in lahko kar nadaljujemo. Začeli bomo z glasovanjem. Upam, da imate vsi seboj vaše glasovalne kartice in da ste jih ustavili v naprave. Imate vsi glasovalne kartice ali jo kdo morda pogreša? Gospa Taylor je tudi dobila svojo kartico, tako da lahko sedaj glasujemo. o glasovanje o morbitnem začetku pogajanj za zadnji dogovor v drugi obravnavi. E, pogajalsko ekipo bo sestavljala poročevalka, poročevalci v senci, sodeloval bo tudi odbor za okolje. Počakajte malo, glasovali bomo elektronsko, ne pa z dvigom rok. Vsaj 36 vas mora glasovati za, tako da bomo lahko podelili mandat. Glasujemo elektronsko, lahko glasujete. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? SD ima dva člana preveč. Še enega preveč? Sedaj pa je v redu konec glasovanja štiriintrideset za osemnajst proti en vzdržan glas mandat za pogajanja ni bil podeljen Das nutzt leider nichts. Insofern gibt es keine Mandatserteilung und wir gehen. Mandat, torej ni bil podeljen in zato nadaljujemo z preostalimi glasovanji. Ordnungspunkt. Točka 5 gre za moje poročilo. Tudi tukaj bomo glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 49 glasov za, en vzdržan glas, torej sprejeto. Sedaj pa je na vrsti točka 6. Gre za poročilo o biocidih. To, je, to glasovanje bo nekoliko daljše. Začinjamo z predlogom spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pravzaprav je besedem in 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, sprejeto. 30 in 32, oba skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno 31 in 33, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8, za, proti, vzdržani, sprejeto 9, za, proti, vzdržani, sprejeto 10, za, proti, vzdržani, sprejeto 34 in 35, za, proti, vzdržani, sprejeto oprostite zavrnjeno je bilo za veliko večino. No, bomo pa vseeno elektronsko preverili, 34 in 35, glasujemo elektronsko, konec glasovanja, jasno je, da je to zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 in 37 sta brezpredmetna. Nadaljujemo za 39 za proti, vzdržani sprejeto, 40 je prav tako brezpredmeten, eh, kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 46 za, proti vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto, 16 za, proti vzdržani sprejeto, 49 za, proti vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, dvainpetdeset je bil umaknjen triinpetdeset za proti vzdržani sprejeto ena za proti vzdržani sprejeto dve za proti vzdržani sprejeto devetnajst za proti vzdržani sprejeto 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Ne, 20 bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Jasno sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti, vzdržani sprejeto, 22 in 23 za. Oprostite, to je brezpredmetno. Tudi 24 je brezpredmeten, tako da glasujemo 25 za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za proti ustešani zavrnjeno. Sre pa končno glasovanje o predlogu, kot je bil spremenjen. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Končno glasovanje o zakonodajni resoluciji. Prav tako glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa glasujemo še o podelitvi mandata, prav tako elektronsko. Glas, lahko glasujete, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa za vaše zaupanje in za disciplinirano delo. sedaj pa bomo glasovali o zeleni infrastrukturi ste vsi pripravljeni devetnajst za proti stržani zavrnjeno dvajset za proti izid ni jasen tako da preverjamo elektronsko predlog spremembe dvajset ste vsi glasovali Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani. Ni jasno, tako da preverjamo elektronsko. Predlog spremembe 22 lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani sprejeto, 27, brezpredmeten, 26 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 1 za v dveh delih, oprostite, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Preverili bomo drugi del kompromisa 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del kompromisa je bil zavrnjen. Nadaljujemo za 28, za, proti. Samo sedem vas je sedaj glasovalo, torej še enkrat, prej smo bili 28, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 34 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kaj želite? Želite, da bi elektronsko preverili predek spremembe 33. Lahko glasujete, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Šestintrideset. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma je brezpredmeten, oprostite. 37 se popravlja predsedujoči za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Predlog spremembe 39 bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 41. Vaš predlog spremembe, gospa Reimers. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja jasno sprejeto. 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani. Ni jasno, preverjamo elektronsko predlog spremembe 43. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 44 za. Proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani zavrnjeno 46 za, proti vzdržani sprejeto 47 za, proti vzdržani sprejeto 48 za, proti vzdržani sprejeto 49 za, proti vzdržani sprejeto 50 je bil umaknjen, 51 za, proti vzdržani zavrnjeno 53 za, proti, vzdržani sprejeto, 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani sprejeto, 56 za, proti, vzdržani sprejeto, 57 za, proti, vzdržani eh, sprejeto, 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 62 elektronično. Predlog spremembe 62 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 63 za, proti. Izid ni jasen. Pred 63 bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 64 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti vzdržani, sprejeto. 66 je brezpredmeten, 67 za, proti vzdržani, izidni jasen. 67 bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 68 za, proti vzdržani vzdržani zavrnjeno, 69 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 70 je bil umaknjen, 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 3 za, proti, vzdržano sprejeto, 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti,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 vzdržani sprejeto. 14 je brezpredmeten, 16 za proti, vzdržani zavrnjeno, 17 za proti. Izid ni jasen, tako da bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 17. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto. Srepa končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. So glasno sprejeto. Die Abstimmungen sind somit abgeschlossen. Tako, glasovanje smo končali. Kakovost zraka in temperatura v tej dvorani je zelo slaba, moram reči. Ne vem, če nas s tem preizkušajo. Sedaj pa razprava o točki 8. Gre za poročilo Girling o medu. Počakal bom, da tisti, ki želite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 prosim, da za svojimi pogovori nadaljujete zunaj dvorane, tako da bo Judy Gerling lahko predstavila svoje poročilo. Počakajte, prosim. Za vami nekdo vodi nek zasebni pogovor. Bolje, da jih ne motimo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, številni ki se ukvarjajo s tem poročilom, poznajo ozadje. 19. decembra smo začeli pripravljati to poročilo, torej ima skoraj. Uh, poročilo drži rekord, poleg poročila o ETS, saj o njem še vedno nismo glasovali. Ne? Povzame glavne točke. Sodišč, eh, sodišče Evropske unije je razsodilo, da bi morali cvetni prah smatrati za sestavni del medune pa njegovo sestavino bil cvetni prah sestavina medu, potem bi moral biti na seznamu sestavin medu. Prav tako bi morali označevati gensko eh, spremenjeni cvetni prah, če bi znašal več kot nič cela devet odstotka. To sodišče je, ta sodba je povzročila veliko zmede pri majhnih in srednjih velikih podjetjih, tudi države, tretje države niso vedeli, ali bodo lahko še naprej uvažale v Evropsko unijo in tako naprej. Eh, komisija je skušala z tem predlogom odpraviti to zmedo, ki jo je povzročila sodba. Komisija jasno pravi, da je cvetni prah sestavni del medu, ne pa njegova sestavina. To je v skladu z mnenjem čebelarjev in pa v skladu z mnenjem potrošnikov, ki se jim zdi med naravni proizvod brez posameznih sestavin. Jaz podpiram predlog komisije, ki pravi, da je med sestavni, naravni sestavni del medu ne moremo pridobivati medu brez cvetnega prahu. Cvetnega prahu čebelari ne dodajajo nameroma, ampak tega dodajajo čebele. Če bi prepovedali cvetni prah ali katerokoli drugi sestavni del meda eh, in če bi med za takšnim sestavnim delom vseeno prišel na trg, eh, potem bi to lahko pomenilo prevaro um, nekateri ta predlog uh, ignorirajo in želijo se skupaj sprevreči v razpravo o genetsko spremenjenih organizmov. Um, genetsko spremenjeni organizmi morajo biti označeni samo, če to presega uh, nič cela en odstotek proizvoda ali pa nič cela pet odstotka kakršnekoli um, sestavine tega proizvoda. Če bi uh, kot Če bi cvetni prah bil torej smatran za sestavino, potem bi morali eh, izračunati sestavni del genetsko spremenjenih organizmov kot dela te sestavine in potem bi morali označiti vsebnost genetsko spremenjenih eh, snovi. Torej tisti, ki želijo, da bi to bilo označeno, eh, želijo izhajati iz tega, da je cvetni prah sestavina, zato da bi morali potem jasno označevati GSO, vsebnost GSO organizmov. Jaz v poročilu ugotavljam naslednjo. Um, ta prak ničela 2 odstotkov velja za vsa živila. Če bi za med sedaj zahtevali izjemo, potem bi to samo obremenilo proizvajalce medu in pa uvoznike, ki bi morali preizkušati in pa označevati svoje izdelke. Poleg tega ne vemo, ali je to tudi praktično izvedljivo. Trenutne metode preizkušanja še niso dovolj sofisticirane, da bi lahko uh, Eh, izračunale del genetsko spremenjenega cvetnega prahu kot celotnega dela cvetnega prahu. Zato ne bomo mogli ugotoviti, ali je bil presežen prak nič cela dve odstotka in ne vem, zakaj potem. Eh, kdo to sploh zahteva? Vem, odkot prihajajo te zahteve, veliko razprav je že potekalo o tem, obstajajo zakoniti pomisleki glede uh, pravic o, oziroma pravil o označevanju vsebnosti genetsko spremenjenih organizmov. To je utemeljeno, ampak eh, če bi želeli sedaj spreminjati to uredbo, potem bi morali revidirati tudi um, zakonodajo o genetsko spremenjenih organizmih. Ni pa potrebno spreminjati zakonodaje o medu. Uh, pravzaprav je imeti tukaj nekakšna stranska škoda in poslanci naj bodo zelo pozorni pri glasovanju o tem poročilu. Prisotne kolege pozivam naj se ogledajo širšo sliko. Če bomo cvetni prah označili za sestavino, potem bomo potrošnike zavajali glede sestavine medu in obremenili bomo čebelarje, ki jih bomo obremenili z dodatnimi zahtevami, zahtevami po označevanju. In to prav gotovo ne more biti namen te zakonodaje. Hvala. Spika. Hvala. Naslednji. Gospod Peterle. Danke, <clears throat> herr Präsident. Uh, uh, first I would like to introduce myself. Uh, Hvala lepa. Najprej bi se želel predstaviti. Sem uh, poslanec in sem tudi čebelar. No, nisem velik čebelar. Ne uvažam medu iz drugih kontinentov. no, hkrati sem pa tudi potrošnik. In zato razumem eh, pomisleke potrošnikov. Njih ne zanima spor med komisijo in pa Evropskim sodiščem glede tega, kaj bo zmagalo sestavina ali naravni sestavni del. Potrošnike zanima predvsem to, ali med, ki ga kupuje, vsebuje genetsko spremenjene organizme ali ne. To področje je izredno občutljivo, uh, morda. bo postalo še občutljivejše, lahko bi se razdelili na uh, dva tabora, enega, ki podpira sodbo sodišča in drugega, ki podpira predlog komisije. Morda bi morali skušati najti tretjo pot, ki bo bolj usmerjena v potrošnike in pa ki bo seveda tudi bolj tržno usmerjena. vem, eh, kaj pomenijo te težave pri tehničnih možnostih izračuna natančnega postotnega deleža in tako naprej. Sam sem v predlogu, svojem predlogu predlagal, da upoštevamo sodbo sodišča in da gensko spremenjeni cvetni prah smatramo za sestavino medu. No, ampak eh, s pričo že omenjenih problemov bi se lahko odločili tudi za zelo enostavno rešitev. Namreč. Med ali pa dele medu bi označili kot med, ki je bil preizkušen glede na osebnost GSO-jev. Mislim, da imajo potrošniki pravico do tega, da vedo, ali med vsebuje gensko spremenjeni cvetni prah ali ne. Prostovoljno testiranje bi omogočilo nadaljni obstoj eh, medu, ki je prost GSO-jev in potrošniki bi potem eh, bili tudi pomirjeni, kar se tiče njihovih pomislekov o GSO. Na ta način bi v središče našega interesa postavili interes potrošnikov in eh, značilnost medu bi omogočila tudi um, različno določanje cen medu na trgu. Tisti izdelovalci, ki želijo, da bi na njihovem medu napisali, da je med, bil testiran in da je prost GSO-jev, bi to lahko naredili. Glede na to, da je težko odločiti, ali je gensko spremenjeni cvetni prah eh, sestavina ali sestavni del, eh, bi na ta način prepustili odločitev potrošnikov. mislim, da bi moj predlog lahko bil rešitev za to, polariz za to polarizacijo in za to, da se tudi izognemo tej stalni razpravi o GSO-jih v tej dvorani. Hvala lepa. Brita Reimer si naslednja. Hvala lepa. Želela bi podpreti Judy Gerling, ampak to že. Če bomo cvetni prah označili za sestavino, potem bomo odprli padorino skrinico. Sama sem kmetovalka in jaz vem, da je med čisti izdelek. Ampak jaz imamo praviti tudi z drugimi čistimi izdelki, naprimer mleko, mleko, beljakovine. Če bo cvetni prah postal sestavina in ne sestavni del, potem moramo začeti razpravljati o tem, ali je beljakovina v mleku uh, sestavina ali pa je naravni del mleka, naravni del živali. Enako velja za laktozo, bo potem tudi laktoza sestavina ali bo naravni del. Bo maščoba sestavni del ali sestavina, vitamini v mleku, spet lahko rečemo enako. Enako velja za jajca. Je eh, beljak sestavina ali naravni del ali je rumenjak oziroma lupina sestavni del ali sestavine. Vsi vemo, da je jajce čisti, popolni izdelek in da ne gre za nobeno sestavino, ki bi jo zavedno dodajali jajcu. Čebelari cvetnega prahu ne dodajajo medu, to počno čebele. Čebele tega ne načrtujejo na strateški način, ampak je to čisto naravno ravnanje. In potem pridemo do same srčike problema, zakaj že toliko mesecev razpravljamo o tem. Namreč zato, ker se tukaj povezujeta dve temi, ki s seboj nista povezani. Tukaj gre samo za dejansko stvarno odločanje o tem, ali je cvetni prah sestavina ali naravni del. Ne gre za to, ali je cvetni prah lahko genetsko spremenjen ali ne. Ta razprava spada nekam drugam in zato jaz podpiram Judy Gerling. Sama tudi menim, da je cvetni prah sestavina, eh, oprostite, sestavni del, ne pa sestavina medu. Sama sem uložila tudi nekaj predlogov sprememb v tem smislu. No in eh, za vsem spoštovanjem do komisije, ki je zelo sposobna in ki želi pogosto sama o tem odločati, komisijo moramo spomniti na to, da morata imeti tudi parlament in pa svet tukaj določeno besedo. Paziti moramo na to, da ne bomo preveč odločitev prepuščali komisiji, ko gre na primer za priloge. Pozorno moramo paziti in odločiti o tem, kje je komisija lahko bolj učinkovita kot mi in kje ne, oziroma kjer moramo mi zahtevati pravico do so odločanja. To sem zapisala tudi v predloge sprememb. In še enkrat opozarjam, če bomo sedaj začeli cvetni prah označevati za sestavino, potem bomo morali to narediti še pri številnih drugih izdelkih v prihodnosti in uh, potem bomo s tem pravzaprav začeli presegati naše lastne pristojnosti. Hvala lepa. Torej, kaj je bilo prej, jajce ali kokoš? Tudi to se lahko vprašamo. Naslednji je Chris Davis, potem pa Pilara Juso in pa Ana Rosbach. Well, chairman, I'm conscious of all the GMO labeling requirements that... Označevanje GSO in zakonodaja, ki jo že imamo, včasih se mi zdi, da je potrebno načela pretestirati do uničenja, da jih potem dokažemo. Seveda, težava so čebele, to moramo povedati. Čebele imajo težave, čebele razširajo ta potencijalno nevaren genetsko spremenjen cvetni prah in to moramo sedaj ustaviti. Tri točke bi pravil v odboru najprej. Imeti moramo program sledljivosti, da zagotovimo, da dobimo pri zaupanje potrošnikov. Vsako čebelo je potrebno mora biti v šestih mesecih in jo označiti. Nogice je potrebno označiti in potem bomo vedeli, kje so. In eh, bodo ljudje spet imeli zaupanje. Potem tudi potrebujemo torej, nekakšno ponovno usposabljanje za čebele. Za ljudi seveda, da bodo vedeli, kaj se dogaja s čebelami. Tako da lahko torej uporabimo elektronska sredstva, DVD in tako dalje, vendar pa v čebeljakih bi potem seveda morali ugotoviti, kaj so najboljše prakse in bi morali potem odigrati te DVD po vsej Evropi. Seveda, pa čebele bodo vedno pobirali cvetni prah in potem moramo seveda tudi zagotoviti, da bodo čebele potem ta cvetni prah eh, spravili svojih eh, nožic, preden bodo stopili čebeljak, če bo to potrebno. Sveda, je pa sedaj potem sklep sojišče bil tak, da ni kakšnokoli dokazal, da GSO škoduje eh, ljudem in da je verjetnost, da bi cvetni prah GSO eh, veliko manjši, veliko manjša, kot pa, da nas bo naslednji minuti zadeva steroid. Kakorkoli že, ne smemo pa seveda sedaj dovoljevati, da bomo imeli skrivljeno resničnost. Potrebno je zagotoviti, da, če bo seveda no, podpremo to poročilo Judy Gerling. Kajti, če ga ne bi bilo to verjetno zelo, zelo nespametno. Thank you very much. Next speaker. Hvala lepa. Pilar Ayuso. Sí. Muchas gracias, presidente. Pues yo sí, con, sin la... Hvala lepa. Torej, nimam toliko ironičnega talenta kot eh, gospod Davis, vendar pa tudi samo menim, da moram podpreti poročilo gospe Curling. Sveda, eh, tudi sam mislim, da je um, med in cvetni prah v medu sestavina medu in sestavina medu in ne sestavina medu in zato torej moramo tako ravnati. In potem, seveda, če govorimo tudi o koruznem cvetnem prahu, tukaj moramo seveda vedeti, da govorimo o cvetnem prahu, ne pa o koruzi, saj koruza ne proizvaja medu. Hvala lepa. Še kdo? Na rozbah? Tak formen. Je ja, jako. Hvala lepa. Tudi sama prihajam iz družine čebelarjev strinjam se s Chrisom Davisom in ostalimi govorniki. Mislim, da bo predvsej zahtevno narkovati, če bi nam kaj naj počnejo. Če bi le pač imajo pravico letati na okrog. In če nismo gotovi, da ni genetsko spremenjenih rastlin v bližini, potem je seveda to nemogoče uveljaviti. Zato lahko zgolj podprem Judy Gerling, eh, ki pač pravi, da je met met in to je to. Hvala lepa. Sedaj pa bi za zaključek besedo komisija, potem pa še eh, poročevalka. Hvala lepa. Dobar dan vsem. Večina argumentov, ki sem želel omeniti, so že bili omenjeni, tako ali drugače. Resnično, iskreno menim, da predlog komisije upošteva najboljše interese tako čebelarjev, kot eh, je to pokazalo ceno vplivo. In želimo torej ohraniti podobo medu kot eh, naravnega proizvoda. Jasno je, da je cvetni prah sestavni del in ne sestavina medu. To temelji na dejstvih, to ni kakšna naša pogrotavščina. Tako pač je. Sam predlog ne spreminja sodbe sodišča, da je potrebno pred danem na trg uporabiti uredbo iz leta 2004 za genetsko spremenjene proizvode. Ne, to bo tako je to kopalo po to. Predlog pa tudi ni proti interesom potrošnikov. Zagotavlja enako raven informacije kot v drugih primerjih. To pomeni, da bomo označevali, če bo več kot 0,9 odstotka genetskega materijala. In potem pri drugih živilih, tudi organskih živilih, kjer imamo izjeme za uh, označevanje, kot veste. Tako da je razprava, tako kot je, ne smemo pa pomešati z razpravo o, eh, o soobstoju ki je druga razprava, ni neposredno povezana z medom. Verjamo pa, da tudi po razpravi danes imamo možnost, da dosežemo dogovor v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa. In za zaključek še poročavka, če želi. Um, Hvala lepa. Hvala lepa poslancem, da so podpali moje poročilo novo zamisel imamo. Gospod Peter Le je torej govoril o tem označevanju, ko bi testirali cvetni prah, eh, ki je genetsko spremenjen. Mislim, da bi to bilo zelo težavno. To je moja prva pripomba. Tudi nimam predlogov sprememb, ki bi lahko to prelagali. Tako bi bilo tudi tehnično precej težavno to vključiti v besedilo. Je pa nekaj, o čemer bom seveda razmislila preden bomo glasovali, da bom videla, če lahko kaj storimo, skladu s tem, kar se kompromisa tiče. Je pa tukaj težko doseči kompromis, kaj ti gre za, ali se strinjate ali ne, glede eh, naravnega sestavnega dela in sestavine. Bom pa poskusila tukaj najti kakšen kompromis. Kar se tiče vprašanj, ki ste jih eh, zastavili drugi, da mislim, da vsi sprejmamo in veselim me, da ne gre za torej, sobstoj in za označevanje GSO-jev. Sprašujem se, kako smo prišli do tega, kajti na začetku smo imeli zelo veliko argumentov, ki so bili zelo odločni, danes pa jih nismo slišali. Smo pa imeli zelo, zelo natrpan postopek, imeli smo zelo eh, veliko testov tudi pri nas v parlamentu in sedaj vemo, da ne prihaja več do kakšnih neprijetnosti in to moramo sprejeti. Hvala lepa za razpravo, hvala lepa za vse ostalo. Dank. Hvala lepa, gospod Gerling, hvala lepa za razpravo. V Agri bodo glasovali 5. novembra, odbor za kmetijstvo torej, pri nas, odbor za zdravje pa bomo glasovali 26. novembra. Za plenarno zasedanje pa še nimamo datuma. Tako, naslednja točka. Poročila ste Delange in bi se jo dobite kot poročevalka. Pa to bomo mi. Well, uh, um... Hvala lepa, predsednik. Precejšen izziv je bil loditi se tega projekta te teme in potem tudi glede povzetka vseh razprav, ki smo jih imeli. Predvsem omejeni smo bili pri štiri besed pri tem poročilu na lastno pobudo, lahko bi zapisali dvakrat, trikrat več. Tako da bi se rada osredotočila na najpomembnejša vprašanja, ki so se pojavila v razpravah. Kot nadbor in vi smo se odločili, da bomo to poročilo pripravili glede na veliko število primerov prehranskih prevar. Konske, s konsko meso to je bil zadnji primer. Že prej pa smo imeli naprimer arome, ki se uporabljajo v sladkarijah in podobne zadeve. Torej, konsko meso je samo mm, izbilo sodo dno. Moramo pa si seveda pogledati, ali so to izolirani primeri ali še kaj tiči za tem. Najprej, če si pogledamo vse skupaj, vidimo paradoks, kajti naša hrana, naša živila niso nikoli bila tako varna v Evropi kot sedaj. 620 krat bolj verjetno je, da boste umrli od gripe kot evropejec, kot pa zaradi nezdravih živil. Po drugi strani pa zaradi vseh teh škandalov poprečni potrošnik torej približno tretjina potrošnikov, ne verjame več temu, kar je zapisano na živilih. Prvo vprašanje, ki se pojavlja, je, kaj lahko storimo proti temu. Mi v Evropi nimamo opredelitve, kaj je prehranska prevara, tako da v bistvu ne vemo točno, kaj to je. Imamo zelo veliko zakonodaje glede varne hrane, in potem imamo tudi splošno živilsko zakonodajo, da označevanje ne sme biti zavajajoče, vendar pa pravzaprav sploh ni nadzora. Zelo veliko zakonodaje imamo, zelo veliko nadzora je glede varnosti živil. Druga vprašanja, ki se nanaša na prehranske prevare, pa niso obravnavana. Tako da se, torej, se v bistvu ukvarjamo samo z vrhom ledene gore. Vse, kar je niže, pa je ušlo naši pozornosti. Najprej se moramo torej dogovoriti glede opredelitve v Evropi tega fenomena in kako se bomo tega lotili. Nekatera vprašanja, ki jih potrebno poštevati, so, da prehranska prevara pomeni zavajanje potrošnika, ne izpolnjevanje pravil in da je to namerno. To mora biti torej namerno in tudi zaradi finančnih koristi. Resnično potrebujemo podatke, potrebujemo zanesljive podatke, zato da bomo se ustavili sliko glede tega fenomena. Nekatere države članice imajo podatke, druge imajo bore malo ali skoraj nič, tako da resnično potrebujemo več podatkov za to, da bomo dobili bolj jasno znanstveno podobo glede tega. Kategorije, ki se najbolj pojavljajo, ko naprimer eh, drage sestavine zamenjujejo z bolj poceni, ko potem naprimer tudi eh, prihaja do prevar glede soka, ko se naprimer veliko krat daje jabočni sok, pa potem to ni zapisano, potem meso, seveda poznamo primer s konskim mesom in potem nekatere prodajajo veliko krat živila kot biološko predelana, pa to niso. In potem označevanje za dobro počutje živali, naprimer, tudi tukaj prihaja do prevar, kajti tukaj je predvsej eh, veliko finančnih koristi. Ponarejanje, to je nekaj, kar je težava v južnih državah. Tukaj gre naprimer za eh, zajamčene regionalne proizvode, ko prihaja do teh nalek, pa potem vidimo, da ne gre za avtentičen proizvod zelo veliko proizvodov, ki se pojavlja v razpravah, je tudi takih, ki so potem omenjeni v znanstveni literaturi. Večina te prihaja iz ZDA, oni so predvsej bolj napredni kot mi. Tukaj gre naprimer za organske proizvode, olivno olje, ribe, med, tudi o katerem smo ravno kar govorili, pa tudi naravni sokovi. Tukaj prihaja do zelo veliko ponarejen, to se lahko vse prepeljate v poročilu. Tveganje za prevaro, je seveda največje takrat, ko je potencijalni finančni dobiček največji, pa ko ni tveganja, da bi jih odkrili. In ker ni prav veliko verjetnosti, da bo kdo odkril, če bo ponarejal v Evropi, ker se zelo enostransko osredotočamo na varnost živil, samo na to, ne ogledamo pa si drugih kategorij prehranskih prevar. In potem še nekaj. Kompleksnost prehranske verige tudi pomeni manjšo možnost, da koga dobimo pri prevari. Seveda, ta veriga je bolj kompleksna, kot je bila, s tem nič narobe, tako pač je. In proizvode smo že odnegle uporabili za trgovino prek meja. Potem pa imamo nacionalne organe, ki so odgovorni za nadzor znotraj svojih držav. Na majah pa se njihovo delo ustavi. Neobvezojoča narava sodelovanja prek meja znotraj Evropola ali znotraj Evropske komisije pa je nekoliko težavno. Nekatere države so bolj odprte za sodelovanje kot druge. Niso pa se, seveda, nobena ni obvezana, da nadzoruje hrano tudi prek živil. V moji lastni državi članici sem slišala precej oklevanja zainteresiranih strani posedovanja z Europolom in Evropsko komisijo, naprimer pri konskem mesu. In tudi vloga trgovcev je pomembna. Tisti, ki torej ne proizvajajo hrane, temveč jo potem kupujo in preprodajo. Pogosto njih tudi ne zajemamo v sedanjih nadzornih schemah. Torej, precej različnih faktorjev je, ki jih je potrebno upoštevati in tukaj prihaja do strukturnih slabosti v našem sistemu proizvodne hrane v Evropski uniji. Kot sem dejala, hrana še nikoli ni bila tako varna kot dan danes, vendar pa še prav posebno učinek prek meja in to, da se nadzor izvaja na nacionalni ravni, pomeni, da smo zelo ranljivi. V primeru škandala s konskim mesom so irske oblasti vedele, da so štiri podjetja vključena v to prevaro. Pri treh niso mogli nič storiti, ker niso imeli pristojnosti, pri enem podjetju pa so irske oblasti bile pristojne za preiskavo in upamo, da bodo to tudi storile. Pri treh pa so lahko samo dvignili roke. Posedovali so informacije nizozemske Združenem kraljestvu in Europolu. To je bilo vse, kar so lahko naredili. Ni pa jasno, ali se bo s temi informacijami kaj zgodilo. Takšna je torej moja analiza, kakšne so težave. Še nekaj drugih priporočil bom podala kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, da bi izboljšali institucionalni okvir. Naprimer, dejstvo, da je Evropska komisija spostavila ekipo za boj proti prehranskim prevaram, to je že določen dokaz, da so se pripravljeni lotiti te težave, vendar pa seveda je to še zelo v zgodnji fazi. In bo potrebno še počakati. Imamo tudi prehranski in veterinarski urad v Dublinu, bomo videli, kaj lahko ta urad stori. Morda bi potrebovali tudi več zakonodaje na tem področju. Poročilo tega urada izpostavlja nekatere pomembne informacije, potem pa se v praksi s temi poročili nič ne stori. Torej, še enkrat, glede konskega mesa, že imamo poročilo tega urada, ki zajema različna vprašanja in ki nam veliko pove o vseh težavah, ki se pojavljajo. Torej, informacije smo imeli že prej, nismo potem s poročilom naredili nič. Razprava z uradom za prehrano in veterino mora biti bolj politična. Tako da bodo naprimer prišli k nam enkrat na leto v odbor in nam povedali, kakšni so njihovi cilji za naslednje leto. Če si ogledamo zakonodajo, zakonodaja o javnem nadzoru na tem področju se v tem trenutku spreminja, bo revidirana, to je dobro. In upamo, da bomo s tem predlogom, ki podajamo mi, tudi lahko sodelovali pri javnem nadzoru, inšpekcijah in kontroli. Evropska komisija je sprejela zmerno ukrepe v smeri izboljšanja inšpekcij in nadzora, vendar pa mislim, da moramo iti dlje. Če vzamemo, še enkrat za primer, konsko meso, če bo Ircem dejansko uspelo sobno preganjati podjetje na Jerskem, je najviša zagrožena kazen 30 tisoč evrov. Samo z enim kontejnerjem govedine ali konskega mesa pa zaslužite 65 tisoč evrov. Torej, te sankcije niso učinkovite. Preniske so in preohlapne. Prav tako podajam priporočilo, kar se tiče označevanja podjetja podjetju, da bodo bolj profesionalne in bolj stroga. Tukaj lahko kar precej izboljšamo. In potem še zadnja pripomba. Mislim, da ne smemo misliti, da se lahko tega lotimo samo z vladne strani. Ne. Gre tudi za vprašanje tega, da se podjetja obnašajo družbeno odgovorno. Da torej razmišljajo o tem, odkot prihajajo njihove sestavine in da zagotovijo pristnost svojih proizvodov. Veliko podjetij na tem že dela, tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Veliko se lahko iz tega naučimo. Potrebno pa omeniti še nekaj. Gre namreč za nadzorne kontrolne organe. Jasno je, da ti organi, kjer bolj uporabljajo policijske sile za to, to je naprimer v Italiji in na Danskem, da tukaj dosega več napredka pri sledenju in lovljenju tistih, ki so pravzaprav odgovorni za prevare. V nekaterih državah so inšpekcije zelo predvidljive. Proizvajalci točno vedo, kdaj in kako bodo izgledale kontrole. Države, ki so bolj osredotočene na strok nadzor in so razvira možnost, da odkrijajo tveganja, pa so bolj uspešne pri lovljenju odgovornih. Tako, s tem bom končala. Mislim, da sem se dotaknila najpomembnejših točk. Prisluhnila bom vašim pripombam, pripravljena pa sem seveda tudi ukrepati glede prelogov sprememb, ki jih bom dobila. Vem, da je potrebno dodati še kar precej. Hvala lepa. Euh, chers collègues, Madame euh, le rapporteur. Hvala lepa, predsednik, kolegice, kolegi, gospa poročevalka. Zelo veliko smo imeli težav, prevar pri mesu in tudi pri eni od eh, nadzornih operacij smo odkrili živila, ki so bila celo okužena s kolagenom. Potem smo vseeno na pobudo Europola se te zadeve lotili, vseeno pa kaže to na razsežnost eh, področja prevar živili. Dobro je, da se ukvarjamo s tem v tem poročilu na lastno pobudo in pomembno je, da smo na tem področju tudi tisti, ki pripravljamo zakonodajo. Gre za pone, eh, poneverbo živil in to pomeni seveda za poštene proizvajalce izgubo prihodka in to pomeni tudi kršenje seveda avtorskih pravic, če temu tako, lahko tako rečemo. Seveda, še slabše pa je, če to postane potem tudi zdravstvena grožnja. Kajti sedaj imamo v prehranski verigi tudi živila, ki se ne nadzorujejo dovolj In to vodi do tega, da potem, naprimer, kupujemo živila, ki ne spomnujejo standardov glede genetsko spremenjenih organizmov in to lahko vodi potem tudi do življensko nevarnih situacij. Zato torej potrebujemo novi evropski pravni okvir, kajti sedanji ne zadošča, da bi se borili proti temu. Leta 2014 smo imeli zelo hud škandal kedekonskega mesa. In potem še nekaj, Evropska unija. Tukaj samo gasi požare. To je nezadostno. Vsekakor moramo biti bolj proaktivni. Veliko več moramo storiti in sprejeti potrebne pobude, čeprav danes večina držav članic eh, tega ne podpira. Potrebujemo torej bolj strok pravni okvir za konkretne ukrepe ki bi nam omogočil tudi, da bi povrnili zaupanje potrošnikov spet v naše skupne institucije. Tako kot gospod Lange, tudi sam zahtevam enotno opredelitev prehranskih prevar, tako da bodo države članice lahko sodelovali tudi v primeru prevar prek meja. Mislim tudi, da večina držav članic nima pravih odvračilnih ukrepov, da so razmere nezadostno urejene. Veliko, kar se pojavlja v državah, prava mafija, ki se ukvarja tudi s prehranskimi prevarami, ne samo s tih otapljem drog. Rad bi tudi povedal, da bo Francija v naslednjih mesecih skušala zaustriti sankcije za take prevare te sankcije bodo seveda potem odvisne od eh, neustrezno pridobljenih dobičkov in bodo odvračene. Lahko pa še to poročilo nekoliko izboljšamo. Najprej moramo seveda bolje obveščati potrošnike, o tem eksplicitno v poročilu govora ni. Naš prvi cilj je, da si ponovno prizadimo zaupanje evropskih državljanov. Potem še en predlog spremembe glede omrežja za boj proti prevaram, tako da bi se lahko proti tem prevaram bodili kar se da hitro. Tretja sprememba. Sistem za zgodnje opožarjanje za živila in krmila v Evropi v okviru boja proti prehranskim prevaram. Tukaj bi morali zapolniti nekatere zakonske vrzeli, ki so se pokazali eh, škandalom s konskim mesom. Potem pa potrebujemo tudi obvezujoče navedbe zvora mesa v pripravljenih ideh. V Franciji smo senato to že soglasno sprejeli v zavi zakonom o prehrani in upamo, da bomo potem s poročilom o izvedbi direktive o varstvu potrošnikov, ki je napovedana za konec leta, to potem tudi uveljavili. To so moje predloge s to bom podal do roka in potem bo videli, kaj bo naprej. Hvala lepa. Ne. Hvala lepa. Naslednja je Korin Lepaš. Sorry. Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, tout d'abord permettez. Gospod predsednik, gospod poročevalka, najprej čestitke poročevalki za uspešno pripravljeno poročilo poročilo podpiram, imam pa tudi nekaj predlogov. Najprej bi uvodoma opozorila na akterje v prehranski verigi in na organe, ki se borijo proti prevaram. Biti moramo bolj očinkoviti pri boju proti prevaram v prid evropskih državljanov. Potem moramo tudi seveda skušati ne se boriti proti zavajočim informacijam za potrošnike. To je zelo pomembno. Če pa bo potrebno potem dvigniti sankcije tudi na evropsko raven, potem mislim, da je to potencial, ki ga je potrebno izkoristiti. In potem faktori, ki vodijo do zavajanja in do prevar. Tukaj moramo upoštevati celotno področje. To so kolegi tudi že predlagali. Prav tako se moramo ukvarjati z reguliranjem trga. Škandali, kot smo jim bili priča, so zelo škodljivi za živila in za celotno prehransko verigo. Socialni dumping in gospodarska kriza, to vidimo izven Evropske unije, pa ne samo izven Evropske unije, tudi spodbuja nas podbuja k temu, da sprejemo ukrepe na tem področju. In mislim, da so potem pomembne tudi informacije za potrošnike. Še prav posebno, kar se zakola, živine tiče, naprimer, pa tudi, kar se tiče že pripravljenih jedi. Tukaj gre za označevanje, torej potrebujemo celovito označevanje vseh vrst mesa, ne glede na to, ali gre za govedino, svinsko meso, perutnino in tako dalje vse pripravljene jedi morajo imeti navedene vse sestavine. Potem pa še zakonodaje ZDA, glede prevar, to bi rada opozorila na to, potrebujemo torej celovito označevanje za pripravljene jedi v Evropi, to v Ameriki že obstaja. Potem o rastlinah ni bilo govora in o sadju in o vprašanju pesticidov ni govora. Primere koli v Nemčiji in primeri v ZDA letos. Če bo potrebno, moramo biti sposobni prepovedati tudi izvorne proizvode, jih je potrebno izveti z trga, če bo to potrebno. Potem je tudi tako, da niso vsi proizvodi prilagojeni evropskim standardom glede sledljivosti. Tukaj torej potrebujemo nekakšno evropsko certifikacijo potrebujemo tudi negativne skrininge glede na proizvode iz tretjih držav in potem še nadzorniki, inšpektori. Zanimivo je, gospa Delange, da tukaj opozarjate na izkušnje, ki jih že imamo in tudi na neodvisen nadzor na neodvisne inšpekcije. Sem pa nekoliko skeptična. Če želimo izvajati neodvisne, visoko kakovostne, učinkovite kontrole in tukaj je tudi točnost zelo pomembna, potem moramo reči, da je zaskrbljujoče, ko vidimo, da veliko veterinarjev, ko smo jih potem poprašali, da so imeli predvsej negativno mnenje o tem in potem še vprašanje e, zdravja. Tukaj seveda ne smemo misliti samo na rast. Nikam. S tremi tehniki sem se že pogovarjal glede slabega zraka v tej dvorani, torej delamo na tem. poskušali bodo preveriti naše zračne filtre, tako da upamo, da se bodo stvari uredile. Torej, v času med glasovanjem to sedaj smo že kar nekaj postorili. Sedaj pa Girling EKR, počakal senci. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada prisrčno zahvalila poročevalki za poročilo. Lepo je imeti poročilo na nasno podu, ki se drži teme, ki ni preveč zašlo s poti. Mislim, da v poročilu ni ničesar, s čimer se ne bi strinjala. Nekaj zadev želim dodati. Seveda, umetve pa so pri poročilu na lastno pobudo. Vse, kar bom povedala, pa seveda počaka že pozna, to ne bo presenetljivo, bo pa to podlaga za predloge sprememb, ki bomo podali. Ta tema je zelo aktualna ko sporedno skušamo spremeniti tudi učinkovit nadzor, tako da nam to daje priložnost, da podatke, ki jih zberemo, zelo hitro uporabimo. Pa naj se bo tudi v drugem kosu zakonodaje. Torej, torej uh, sedaj je pravi trenutek za pripravo tega poročila. Kaj bi morali dodati? Mislim, da se moramo resnično lotiti opredelitve prehranskih prevar. Vem, da komisija že ima delovno skupino in države članice trdo delajo pri pripravi opredelitve. Moramo pa priznati, da trenutno nimamo referenčnega laboratorija v EU glede tega. Tudi nimamo testov pristnosti v teh laboratorijih jih niso predpisani. To bi bilo dobro imeti. Po škandalu s konjskim mesom so države članice po vsej Evropski uniji testirale še posebno govedino. Ravni, pragovi so bili potem vzpostavljeni na precej ad hoc podlagi v Združenem kraljestvu. Je naš urad postavil to mejo pri odstotku. To je bilo razumno, vendar pa seveda pokazalo se je, da nimamo teh ravni že vnaprej sistemsko pripravljenih. Mislim, da se je potrebno ogledati tudi pripravo zakonodaje na področju nadaljne kontaminacije. Torej, ne samo kakšne odstotke testiramo, ampak eh, do kakšne ravni moramo testirati. Tukaj bi morali posodaviti podatke in to počnejo strokovnjaki z državčanice in to lahko potem uporabljamo tudi na stavni podlagi. Meri se tudi, veliko ljudi je to že dejalo, da torej organi za nadzor živil, varnosti živil niso sposobljeni za boj proti prevaram, to moramo spremeniti. Pa tako, pa bi morali, čeprav sedaj mislim, da ne bomo glasovali o tem naslednji teden v plenarnem zasedanju. Imamo pa poročilo obzorja 2020, kjer imamo eh, varno živeti tudi kot eh, eden ključnih stebrov. In mislim, da lahko predvsej enostavno podamo odločne argumente, da, je, da so prevare živili tudi del tega in da bi bilo ustrezno uporabiti eh, vsaj del sredstev iz obzorja 2020 za to in bi tako povečali tudi varnost živil. Hrati pa se borili proti prehranski prevaram. Mislim, da bi lahko tukaj storili še precej več, kar se tiče usposabljanja, kar se tiče raziskovalnih platform, ki bi jih lahko hitreje vzpostavili kot zaenkrat. Kajti kot je poročevalka že dejala, proračunske omejitve obstajajo. Tako bi zapomnili to vrzel. Še zadnja zadeva. Resnično pozdravljam točko v poročilo o posebni odgovornosti malo prodaje. Seveda je dobro, da skušajo zaščititi svoje znamke. In to je pot za nas, za zakonodajalce. Tega si želijo, mi moramo pa za to poskrbeti. Imko je pripravil prostovoljni kodeks. In to se osredotoča predvsem na stroške, profitabilnost in sestavne dele. Mislim, da bi torej lahko vključili tudi naše zadeve v to prostovoljno obravnavo in bi tako pripravili standarde za malo prodajo. Hvala lepa. Danach, Frau Ayuso, bitte. Eh, voorzitter ik zou eh, in de eerste plaats. Eh, gospod predsedujoči najprej bi se zahvalil kolegici de lange za zelo dober osnutek poročila. vesel sem da se v poročilu omenja tudi škandal s konjskim mesom ki je v prvi vrsti goljufija. Možne pa so tudi izboljšave v smislu uh, varne hrane. Ampak ne smemo vzbujati občutka, da uh, imamo v Evropski uniji velik problem z varno hrano in to ste tudi sami povdarili. Še en pomemben signal pa je tudi povdarjanje uh, e, tega, da potrebujemo strožje kazni za goljufije in verjetnost, eh, da bomo zadevo odkrili, mora postati mnogo višja. In sankcije morajo biti dovolj eh, stroge, da bodo odvračilne. Poleg pozitivnih točk pa bi rad spregovoril tudi o nekaterih eh, zadevah, ki jih pogrešam o tem poročilu. Prvič, razprava o naših živilskih verigah. V mislih imam spodbujanje lokalni, lokalnih proizvodov, krajših verik, sezonskih proizvodov, bioproizvodov. To so lahko pomembni elementi za to, da bi si ponovno pridobili zaupanje potrošnikov. Naslednja točka pa je moja skrb. Zastopam flamsko. In eh, tukaj imamo številna majhna in srednje velika podjetja in ta igrajo zelo pomembno vlogo za naše gospodarstvo. Pomembno je, da ne obremenimo pretirano proizvajalcev z upravno obremenitvijo in z dodatnimi pravili, kajti velika večina majhnih in srednje velikih proizvajalcev želi prodajati visoko kakovostne proizvode in ravnajo v dobri volji. In eh, ti ljudje ne smejo postati žrtve goljufije kajti uh, goljufi so zelo redki. Označevanje oziroma predpise v zvezi z, vrčev, z označevanjem so lahko odvračilni za eh, proizvajalce eh, živali, ki so vedno ravnali pravilno. Zato majhnih in srednje velikih podjetij ne smemo preveč obremeniti. Hvala lepa, gospa Ajuzo. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospa Delange je predložila odlično poročilo. Res pa je, da potrebujemo definicijo goljofije. To je sedaj omenjeno zgolj v direktivi 168 skozi 2001. Tukaj pa se nanašamo samo na odsotnost označevanja. Vedno se pretežujemo nad goljufijami, ampak eh, razlikovati moramo med goljufijo, ki želi zavajati, pa, zato da bi dosegli gospodarske dobičke, in pa med nadaljno goljufijo, ki eh, lahko ogroža tudi zdravje. Torej, med tema dvema stvarima je potrebno razlikovati. Poročevalka uh, ima prav, torej goljufija pomeni, da uh, je naš cilj gospodarski dobiček. Ponekod gre za zavajajoče označevanje, tudi to je primer goljufije. In zlasti pri eh, proizvodih, ki se prodajajo v raztreseni eh, obliki, je to možno. Naprimer, eh, olivno olje je lahko ogroženo kajti to se ne prodaja v majhnih um, količinah, ampak v velikih količinah. In potem se to deklarira kot uh, deviško olivno olje. Eh, v resnici pa je delež eh, to vrstnega olja zelo nizek. In eh, takšne goljofije je težko odkrivati, ampak to moramo storiti in sicer z nadzorom in s kaznimi. Kazni pa morajo biti tako visoke, da imajo odvračilni učinek. Mislim, da je to najpomembnejša točka. Dovolite še eno predpombo eh, in sedaj se obračam na eh, gospode Lange. Tukaj gre za točko 26. Gre za preiskave, za preverjanje. Eh, kolegica omenja določeno univerzo, ampak gotovo obstajajo številni laboratoriji, ki so si nabrali veliko izkušenj. Gotovo imamo tudi eh, številne centre odličnosti, ki bi jih lahko omenili. Tudi generalna direktorica je govorila o eh, EFSI. Torej, eh, če že drugačno označevanje, to vrstnih goljufi ne bi preprečila. Potem eh, je tukaj še označevanje porekla posamičnih eh, sestavin oziroma sestavnih delov. To je pomembno zlasti takrat, ko gre za restrisene proizvode. Hvala lepa, sedaj dobi besedo komisija, potem pa še pročevalka. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil gospe Delange, poročevalki. Vesela sem, da uh, si vzela k srcu uh, goljufijo živil. Kajti to vrstne goljufije so uh, slabe za zaupanje potrošnikov, za varnost uh, hrane, za trgovino in tako naprej. Imamo celo dok dokaze, da ko pride do takšnih goljufij, države članice lahko hitro odreagirajo. Ampak orodje, ki ga imamo na voljo, morda ni zadostno. Verjamemo, da izvajanje oziroma eh, dobro sodelovanje na področju pregona in izvajanja je dobro urodje za boj proti goljufijam. Dovolite, da omenim nekaj elementov našega delovanja. Prvič, omenili ste to, da potrebujemo dobro opremljeno, dobro usposobljeno osebje in s tem se posem strinjam. Kmalo boste razpravljali o pregledu eh, uredbe o uradnih nadzorih. Ta bo omogočala nadaljni razvoj eh, možnosti izvrševanja v državah članicah. Prenaša pa tudi določbe o kaznih. Strinjamo se s tem, da bi morale biti kazni odvračilne in eh, da bi morale pač odvrniti mm, storilce od kaznjivih dejanj. To bo uh, vključeno v uredbo o uradnih nadzorih. Devet let pa sem bil um, inšpektor na področju okolja in naj povem, da resničnih um, kriminalcev ne odvrne nobena kazen. Torej, to je odvračilno za tiste, ki ne bodo niti poskušali, za tiste, ki pa, že, ki pa že opravljajo kazniva dejanja. Eh, za boj proti tistim potrebujemo izmenjavo informacij, izmenjavo podatkov, eh, dobro eh, izmenjavo podatkov in pa um, kazni nadzore. Omenili ste škandal s konjskim mesom. V zvezi s tem izvajamo številne dejavnosti. Imamo IT mehanizem, ki omogočajo organom v državah članicah, da si izmenjujejo informacije v zvezi z goljufijami s hrano. Vredno bo šlo tukaj za ločeni modul, kajti treba je upoštevati vsa pravila v zvezi z izmenjavo nominalnih informacij. In eh, težko je ustvariti to, ampak na tem delamo. Začeli smo tudi razvijati medagencijsko sodelovanje in pa izvajamo tudi agencije za ozaveščanje v vseh agencijah. Mislimo, da je to zelo pomembno. Imamo omrežje za boj proti goljufijam na področju hrane. To vključuje prehrambene inšpekcije radi pa bi vključili tudi policijo, posebne enote in tako naprej. Spodbujamo te enote naj eh, pogosteje sodelujejo in da naj dajajo na razpolago specifične informacije, ki so pomembne za izvrševanje. Naj vas obvestim še o sledečem. Organizirali bomo eh, konferenco o goljufijah s hrano v drugi polovici leta 2014 pod italijanskim predsedstvom in takrat eh, bomo lahko o tem natančno razpravljali. Potrebujemo pa tudi tehnično in strokovno znanje za to, da bi podprli delo na tem področju. Ta hip si moramo pogledati, kako bi lahko financirali takšno strokovno in finančno podporo zato da bi države članice in komisija, eh, in komisija dobile tehnično znanje, IT znanje, eh, podatke in pa da bi eh, lahko zagotovili to, da bomo učinkovitejši pri odkrivanju goljufij v boju proti njim. Dejali ste, da je treba omeniti številne elemente, naprimer harmonizirano definicijo goljufije, potem pa, da je treba razviti referenčne laboratorije. Sedaj pregledujemo eh, našo zakonodajo, če je kos vsem inzivom vzdolž prehrambene verige. In morda je to dobra priložnost za to, da spregovorimo o harmonizirani definiciji eh, živilske goljufije. Ampak naj povem, da bo to vendarle dolgoročna razprava, kajti harmonizirati moramo obstoječe določbe v nacionalnih eh, kazenskih zakonikih v zvezi z eh, goljufijo na področju hrane. Potem referenčni laboratoriji. To se mi zdi dobra, zanimiva mm, zamisel. Dobro bi bilo, da imeli forenzični laboratoriji za goljufije s hrano. To je morda ideja, ki bi jo lahko še nadgradili, zato sem nesporno pripravljen. In kot sem dejal na začetku, pozdravljamo poročilo in eh, veseli smo, da bomo v zvezi s tem še naprej sodelovali. Hvala lepa in sedaj za konec še poročevalka Ester Delange. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegom za konstruktivne elemente, ki ste jih navedli. Številni teh elementov se odražajo tudi v poročilu. Lahko pa določeno vprašanje še poglobim. Kolega iz vrst socialistov si je želel sprememb eh, na področju sistema zgodnega obveščanja. To je sedaj živ odstavko 29. Pogledati bi se morali, do kakšne mere se ne strinjate z obstoječim besedilom in v kakšnem smislu želite konkretno spremeniti besedilo. Številne stvari, ki ste jih omenili, so že v besedilu, naprimer eh, v 29. odstotku, 29. Eh, odstavku. To se nanaša naprimer na pripombe v zvezi z kompleksnostjo živilske verige, o tem ste spregovorili številni in tudi to najdete v besedilu. Gotovo pa lahko besedilo še nekoliko izboljšamo. Potem eh, goljofija sa pesticidi. Dolgo časa nismo vedeli, ali bi to vključili v besedilo ali ne. Problem mi je znan. To, da tukaj gre za ločeno kategorijo, eh, ta je drugačna kot eh, drugi primeri goljofije. Sprva te točke nismo vključili, ampak če želite, lahko o tem še enkrat razmislimo. Isto velja za pripombo liberalcev v zvezi s kritičnim pogledom na um, denar v, na drža, v državah, ki je na razpolago za uradne nadzore. To se nanaša v četrti, to se to najdete v četrti točki. Vprašanje je, ali se želimo izražati o racionalnih proračunih na vsak način lahko izražimo našo skrb, da so proračuni v državah članicah vedno nižji. To velja tudi za mojo državo članico. Mislim, da je bila najnižja točka že dosežena in pravzaprav dlje ne moremo več iti. Največji izziv pri nadzornih mestih je ta, da vemo, da morajo države članice vrčevati. In vprašanje je, kako bomo z razpoložljivim proračunom, morda z nekoliko višjim proračunom, lahko učinkoviteje delali. In zato še enkrat opozarjam na primer Italije. Tam je uspelo v določenem oziroma dobro učinkovito delati z obstoječim eh, proračunom. Potem uh, pripomba ECR, uh, sklic na horizont 2020. To je gotovo pomembno. To je tako pomembno kot prostovoljni kodeks. Uh, ki obstaja za trgovino na drobno. Vse, vsi kolegi ste omenili to, da je treba obveščati potrošnike. Vsi ste omenili, kaj bi morali napisati na etiketo, katere informacije so uh, zahtevane na etiketi oziroma na označbi. Ugotavljam, da je glavna žrtev, oziroma da so glavne žrtve goljufiji tisti, ki so na začetku verige, torej proizvajalci, in pa tisti, ki so čisto na koncu, in to so potrošniki. Kajti potrošniki ne dobijo tega, kar so mislili, da so kupili, kmet pa vidi, da so ljudje izgubili zaupanje v njegove proizvode. Tisti, ki uh, so najmanj oškodovani zaradi goljufije, oziroma najbolj treba zaščititi tiste, ki so največje žrtve goljufije. In v zvezi s tem se s kolegi strinjam. Mislim, da potrebujemo še široko razpravo o tem, ali bi to zagotovili preko označbe porekla. Sedaj pogledujem v smeri kolegov iz vrzelenih. Tam je bilo rečeno, da majhnih in srednje velikih podjetij ne smemo preveč obremeniti s eh, upravnimi predpisi. Ampak to je tudi že vprašanje označevanja izvora oziroma porekla. Kolegi iz politične skupine mi pravijo, da želijo to označbo porekla, ne glede na uh, izid presojo vpliva v zvezi z obremenitvijo podjetij. in razmisliti moramo, ali, oziroma pogledati si moramo, kako bi lahko skupaj oblikovali besedilo. In če nam ne bo uspelo, potem se bo moral odbor še enkrat sestati. Sedaj pa povem še nekaj gospe Ajuzo. Obstajajo številne univerze, ki se ukvarjajo z istovetnostjo eh, živil. To vrstne študije rada berem. Gre za stvari oziroma To, kar sem sama navedla, so najnovejše informacije. E, treba je združiti informacije o istovetnosti in pa o kmetijstvu. Po drugi strani pa tudi e, kriminološke vidike. Vzpostaviti moramo povezavo. Potrebujemo znanstvene podatke iz kmetijstva, zato da bomo ugotovili, ali so proizvodi e, pristni, ali so to v resnici to, za kar se prodajajo. Nekateri vedo, da ko pogledajo jabolko, vedo, ali je bio ali ne. Sama imam v zvezi s tem eh, določene eh, dvome, ampak če tudi to res odkrijajo, nam to nič ne pomaga, kajti če ni povezave sa kriminologijo. Treba se usmeriti proti tistim, ki dejansko goljufajo in ne proti tistim, nasplošno proti tistim, ki proizvajajo. Kako bomo zagrabili hudodelce? To je pomembna točka in eh, organi imajo v zvezi s tem gotovo še pomembne naloge. Hvala lepa pa kolegom za podporo. Hvala lepa, Ester Delange. 28. oktober ob 12. je rok za predloge sprememb. 27. novembra bomo tukaj v odboru ENV glasovali o tem poročilu. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa še ni bilo vrščeno na dnevni red plenark. S tem smo zaključili za to točko dnevnega reda in eh, nadaljevali bomo z razpravo o delovanju sistema za vloge za odobritev zdravstvenih trditev EFSA na splošno in v predlagane mehanizmu za posvetovanje pred oddajo. To je bila želja koordinatorjev, kajti pred kratkim smo imeli to temo na dnevnem redu in videti je, da nam je premankovalo nekaterih informacij. Sedaj bi prosil, da se nam tukaj spredaj pridružijo eh, kolegi EFSE. Če pa želite, lahko ostanete tudi spodaj. Torej predlagam, da bi takoj začeli. Gospod Url bo sedaj dobil besedo. Bitte. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa, da ste nas povabili na to izmenjavo mnen. Tudi za nas je to zelo pomembno. Se opravičujem. Dobro, prosim, če znova začnete. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa, da ste povabili tudi EFSO na to izmenjavo mnenja. Tudi za nas je pomembno slišati. Skrbi, ki jih izražajo eh, poslanci v zvezi z delovanjem sistema zdravstvenih trditev. Naj vas spomnim na sledeče. Glede na uredbo iz leta 2006 je področje, je področje delovanja te uredbe ta, da bi zagotovili učinkovito delovanje notranjega trga, medtem ko se zagotavlja visoka raven zaščite potrošnikov. To je pravzaprav poglavitni cilj te uredbe. In EFSA je leta 2008 prejela več kot 4600 uh, eh, trditev. Um, to je izvleček um, od um, mm, 10 tisoč trditev. In to je več, kot smo pričakovali, kajti eh, pričakovali smo okrog tisoč zdravstvenih trditev. O, potem v sledečih štirih letih je EFSA zaključila oceno okrog 2800 uh, eh, zdravstvenih trditev in uh, junija 2012 smo s tem zaključili. Eh, opravili smo ogromno dela, tako da držali smo se časovnice, za katero smo se dogovorili s komisijo torej člen, torej trditve po členu 31 so zaključene in vsa znanstvena mnenja v zvezi s tem so bila objavljena. Kar pa se tiče uh, trditev v zvezi z eh, členom 5. Uh, eh, odstotka 13. člena, tukaj gre za zniženje tveganja za uh, zdravje, je IFSA sprejela 417 prošanj. Tukaj ne gre za takšne visoke številke, ampak vendarle je tudi to predstavljalo veliko dela. Od teh 417 smo sprejeli 46 odstotkov, določene stvari pa smo morali, pa določeni, določen odstotek, prošen pa je bil umaknen. Kajti EFSA je prosila za dodatne informacije. Za te, te specifične trditve si je IFSA vzela pet mesecev od eh, sprejema prošnje do podajanja svojega mnenja. Če pa je prosila za dodatne informacije, je bila eh, ura ustavljena in rok se potem eh, raztegne za dva meseca. Za prosilce ima to tudi velike vplive, kajti rok za prosilce oziroma za vlagatelje, da predložijo nove informacije, znaša zgolj 15 dni. To je bilo mišljeno kot eh, hiter pospešeni postopek, ampak 15 dni je seveda zelo kratko obdobje za vlagatelje. Ko pa govorimo o bolj specifičnih stvarih, eh, kot so naprimer probiotične trditve, eh, smo uporabili znanstvene kriterije in ti so enaki kot tisti, ki smo jih uporabili za druge trditve. Torej, tukaj nismo uporabili nobenih specifičnih meril, obrali smo enak pristop, kot je veljal za vse druge zdravstvene traditve in to uredba tudi predvideva. EFSA je ovrednotila več kot 300 probiotičnih traditev, ki se nanašajo na več kot 200 mikroorganizmov. Problem do sedaj sa probiotičnimi traditvami je bil ta, da so manjkale karakteristike v zvezi z temi zdravstvenimi trditvami. Nekatere trditve so bile ponovno predložene EFSI za oceno, ampak izid je bil negativen za probiotične um, trditve. Iz našega vedika sistem deluje dobro. zakonodajne določbe to tudi predvidevajo. Uporabljamo vse razpoložljive znanstvene podatke in pa dokaze in to tudi uredba predvideva. Te ocene izdelujemo v skladu z najvišjimi možnimi standardi, zato da bi zagotovili eh, eh, harmonizirane znanstvene ocene zdravstvenih trditev je tako, da so bile te zdravstvene trditve posredovane IFSI in nacionalnim organom. Torej, nakratko, iz našega vidika se mi zdi, da je eh, Evropska unija postavila visoka merila na področju zdravstvenih trditev. Mislim, da nam evropski sistem zavidajo druge države in pa druge celine kajti standardi, ki jih je določila Evropska unija za zdravstvene trditve, res predstavljajo ravnotežje, tako da notranji trg lahko zagotavlja kar najvišjo raven zaščite potrošnikov. Torej, izvedika EFSE je tako, da smo sicer imeli težave, ampak ne glede na to je to zgodba o uspehu in mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli v zvezi z zdravstvenimi trditvami. Hvala. Hvala lepa. Eltern, die Kommission das Wort. Komisija dobi sedaj besedo. Thank you very much, my... Hvala lepa. Zelo kratek bom. Še enkrat bi želel uh, spomniti, kaj je napisano v uvodni izjavi 22 in pa 6. členu, ki pravi, da morajo strditve biti podkrepljene z znanstvenimi ugotovitvami in eh, da mora to biti na eh, ocena, ki so bile izvedene kar po najvišjih standardih. Komisija meni, da dejavnosti EFSE e izpolnjujejo svoj mandat, in da eh, spoštujejo to pravilo. Naj povdarimo, da nismo predvideli, da bi bil obseg dela tako velik, kot eh, se je na koncu izkazal, ampak dejansko menimo, da EFSA dobro upravlja svojo nalogo in da um, se uredba izvaja tako, kot se mora. Hvala lepa dva govornika sta se javila k besedi, Pilar Ayuso, Dagmar Odberend, potem Judy Girling. Pilar Ayuso, dobi najprej besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želela pozdraviti direktorja EFSE e in pozdravljam tudi komisijo, Zahvaljujem se jima, da sta danes se odeležila naše seje. Sama lahko potrdim, da EFSA upravlja zelo dobro delo, da deluje na znanstveni podlagi in pa na pregleden način. EFSA ima zelo visoko stopnjo znanstvene evalvacije. Osem znanstvenih evalvacij je bilo izvedenih. In EFSA odgovarja tudi na vse, mm, na vse zahteve in pa vprašanja, ki so jim zastavljena. Vendar pa smo na sestanku koordinatorjev spregovorili o tem, da eh, Tukaj obstaja problem. Veliko zahtev je bilo uloženih, nobena zahteva še ni bila odobrena. In trenutno se mi zdi, da je nekaj narobe z temi znanstvenimi kriteriji. Nekaj ne deluje tako, kot bi moralo. V Švici, na primer, pa je bil izdelek, ki je popolnoma primerljiv z tistim, ki je predmet zahteve v Evropski uniji, bil že odobren znanstveni predpogoji za odobritev zdravil. Eh, torej, ko gre za Evropsko agencijo za zdravila. Eh, ta agencija je povedala, da se z EFSO ne strinja in da so probiotiki namenjeni človeški uporabi ter da obstajajo določeni, določene znanstvene ugotovitve, ki potrjujejo, da, da so njihove lastnosti sorodne tistim v antibiotikih. Kaj se je torej tukaj zgodilo? Mislim, da se tukaj soočamo z nekim resnim problemom. Zato mislimo, da bi bilo treba poskrbeti za posvetovanja, preden so uložene kandidature. Eh, na ta način bi se lahko kandidati bolje pripravili, preden dobijo negativen odgovor iz EFSE. Mi menimo, da če obstaja povezava vzroka in posledice, gre za nekatere probiotične sestavine mleka. Mislim, da bi te sestavine morali odobriti, čeprav EFSA tega do današnjega dne še ni storila. No, tudi komisija je danes tukaj. Komisija je sprejela uredbo 907 ta uredba govori tudi o probiotičnih izdelkih in sicer. O možnosti genetske sledljivosti. Alimentos, alimentos o bebidas. Postavlja se vprašanje, ali ti genetski sledilci so povezani z probiotiki ali ne. vsa skupaj odvisno tudi od tega, ali gre za napitek ali za živilo. Tukaj je torej še veliko dvomov. To vprašanje želim zastaviti komisiji. Hvala, da je komisija danes tukaj. Pripričana sem, da bo lahko sodelovanje vseh institucij rešilo te probleme zlasti če gre za, zdanstve, za zdravstvene trditve. Tukaj smo rešili že marsikateri konflikt in prav gotovo se bo to zgodilo tudi v prihodnosti. Um, Hvala lepa. Sama imam tukaj številne pomisleke. Najprej naj povem, da me nič ne pripravi do tega, da bi lahko sklepala, da je EFSA upravila ali svoje dele slabo prav tako ne morem trditi, da ne delujejo v skladu z zakonodajo, vendar pa zakonodaja ni tako preskriptiv, eh, preskriptivna. Številne odločitve so bile sprejete o tem, kako tolmačiti to zakonodajo. Torej, zakonodaja ni čisto jasna. Že izraz splošno, sprejete, splošno sprejeti znanstveni dokazi, že o tem bi lahko ure in ure razpravljali. Uh, to, kar morda sprejemam jaz in pa moja država članica, morda ni sprejemljivo nekje druge. Vedno smo vedeli, da bo to težko. Tudi, ko govorimo o najvišjih možno, možnih standardih, eh, ta izraz povzroča določene probleme. Dejstvo je, da tukaj gre za zakonodajo, ki je namenjena zaščiti potrošnikov in tudi sama želim zaščititi potrošnike, vsekakor. Vendar pa so nekateri rezultati dela EFSE, eh, če se milo izrazim, presenetljivi. Uh, zavrnitev vsake posamezne trditve o probiotikih me zelo preseneča. Eh, to sem povedala tudi na sestanku koordinatorjev. Številnim ljudem eh, najbolj kvalificirani gastrokirurgi svetujejo naj uživajo probiotike. Eh, EFSA pa noče sprejeti te zdravstvene trditve. Ne pravim, da je nujno EFSA tista, ki nima prav, ampak pravim, da je tukaj nekaj narobe za postopki. No, jaz sem razmišljala o tem, eh, kje lahko tičijo razlogi za to. In mislim, da se problemi pojavljajo na številnih področjih. No, enega zmed teh je priznala tudi EFSA. Eh, večkrat so to javno povedali. Že ob začetku priprave trditev je obstajal problem z eh, obsegom, niso se mogli hitro odzivati, prišlo je do zaostankov in zato so se pojavile težave. Zato mislim, da bi morali razpravljati tudi o možnosti predhodne uloge to trenutno ne, eh, ta trenutna možnost ne obstaja, trenutno se o tem pogajajo. Korisno bi bilo, če bi to imeli že od začetka, kajti številni proizvajalci bi se odločili za ta postopek. Eh, Naprimer, eh, če govorimo o, osen, o, o ovesu. Oves zmanjšuje tveganja za bolezni srca oves zmanjšuje tudi raven holesterola in zato zmanjšuje nevarnost srčnih bolezni. Ta tretjev je pa bila sprejeta. Če bi imeli že prej možnost predhodnega uh, ulaganja prošen, bi se lahko temu problemu izognili. Številni so povedali, da bi ta postopek bil predrag, da bi proizvalci kar predpostavljali, da bodo dobili pozitiven odgovor, ampak naj povem, da ima sta EKA in EMA uh, eh, že na voljo ta postopek. Na njihovi spletni strani je jasno razloženo vse skupaj za prosilce, za uh, aplikante in uh, res ne vem, zakaj ne bi tudi EFSA omogočila takšnega postopka. Zanima me, kaj EFSA meni o tem in ali meni, da bi to lahko odpravilo probleme. Potem eh, nekaj moram povedati tudi o teh najvišjih možnih standardih. Eh, dobro, temu nihče ne ogovarja. Seveda si želimo kar najvišjih standardov za naše potrošnike. Ampak resnično moramo spogovoriti o tem, kaj so ti standardi poljubne kontrole, ali je to resnično uh, primerno za, dol, za, vsak, za vse proizvode. Gre za uh, določene prehranske dogo, dodatke, ki jih eh, ljudje jemljajo zato, da se bolje počutijo. Um, gre pravzaprav za učinek nekega zdravila in preučitev, kako to zdravilo učinkuje na te osebe. In the wrong direction. And I, I would like to see some dialogue. Gle za to korenino ACT. Seveda ne želim odpirati Pandorine skrinice, ampak uh, Vseeno mislim, da bi morala EFSA preučiti te dodatke, kot so glukosomin. EFSA eh, tega ni odobrila, ampak na milijone evropskih potrošnikov to uporablja. To je koristen proizvod za številne ljudi. In tudi probiotični izdelki spadajo v isto kategorijo. Tukaj jasno obstajajo koristi, ampak te koristi niso razvidne iz trenutnih postopkov. Eh, seveda se ne želim vsemu skupaj eh, izogniti in ne želim eh, reči, da moramo probiotike podpreti tudi brez dokazov. Ampak resnično mislim, da bi tukaj se morali zamisliti nad našimi postopki. Hvala lepa, Dagmar Odperent. EFSA je dolgoročna zgodba. Ja, tole o EFSA je res dolga zgodba. vesela sem, da je EFSA povedala, da je ponosna na svoje delo, ampak mislim, da bi lahko bila tudi nekoliko bolj skromna. To je samo moj nasvet. Kakor je povedala Judy Gerling, ob začetku zakonodaje o zdravstvenih trditvah se EFSA prav gotovo ni dobro odrezala. Razumem in priznam, da so se strukture v EFSA sedaj spremenile. To seveda ni bilo enostavno. Irsa je še vedno zelo oddaljena od vsega. Zelo smo se morali zauzemati za več eh, znanstvene kakovosti, za več preglednosti. Vse je bilo zelo, zelo težavno. No, sedaj EFSA več nima izvršnega, istega izvršnega direktorja oziroma direktorico. Vem, da je ona pravila. Uh, eh, dobro delo, veliko dela, čeprav sem jo včasih morala tudi kritizirati. No, ampak vrnimo se k današnji agendi. Z vsem spoštovanjem do gospe Ajuzo. Eh, danes ne gre ne za probiotike, ne za eh, GSO-je, niti ne za eh, genetsko spremenjene organizme v probiotikih in tako naprej razumem tudi, če komisija danes ne želi odgovoriti na to vprašanje. Se pravi, danes bi naj razpravljali o predlaganem mehanizmu za posvetovanje pred odajo. Ne bom sodila o tem, ali so vse prošnje za 300 zdravstvenih trditev upravičene ali ne. Gospod eh, Ur je povedal, da so imeli več kot 300 prošen in da uh, ničesar niso mogli ustrezno oceniti. Kako je to možno, da to pravite? Da, ni, da niste mogli tega kategorizirati? naj vam tukaj ponudim nekaj nasvetov oziroma ponudim pomoč. Ne bom rekla, da vas bom kritizirala. Ne morem soditi o tem, ali so te prošnje uh, utemeljene ali ne. O tem ne morem soditi. Do exactly what we are discussing here, a pre-submission consultation mrs girling referred to ema and echa doing that. ampak vi pravite da vseh teh sevov niste mogli kategorizirati no lahko predpostavljam kaj boste sedaj odgovorili lahko bi rekli da je ema in pa eka da sta to drugačni agenciji Gospod Url, vem, da ste morda tudi kandidat za izvršnega direktorja. Boste tudi vi prosili za dodatne stroške? Meni se to ne zdi prav, da EFSA ne dobiva določenih pristojb in tako kot EMA in pa EHA. boste prosili komisijo naj ponovno razmisli o teh pristojbinah. Vem, da je komisija tukaj pripravila oceno učinka in rezultat je bil zelo političen, ne vem, zakaj se je to zgodilo. Pravzaprav vem, zakaj je to bila politična ocena, vem, kdo je nasprotoval pristojbinam v komisiji. Eh, mene to v začetku ni prepričalo, ampak potem sem pa menjala, da bi morali dobiti pristojbine. Eh, ampak jaz nisem zaupala ESI, nisem vedela, kaj bi s tem denarjem naredili ko sem obiskala EFSO in ko sem se pogovorila z osebjem, se mi zdi, da sploh eh, niso vedeli, zakaj gre. Upam, da se je to spremenilo. Upam, da so se tudi predsedniki odborov nekoliko spremenili in sedaj bolje poznajo situacijo. Sama menim, da bi tudi vi morali dobiti pristojbine. Ampak eh, kaj bi vi naredili z tem? Vi bi delali za eh, te prosilce, kaj ti. Od njih bi dobili te pristojbine. To dela Eha in pa Ema. In res je, tudi vi bi morali dobiti pristojbine. Vi ponujate storitve in zato bi morali dobiti te pristojbine. Potem še vaš, eh, vaša pisarna za pomoč. Eh, vem, da ste ponosni na to, na to pisarno. Eh, Dobro je, da imate pisarno, ki usmerja potrošnike ka, na koga se naj obrnejo, kam naj vložijo svojo prošen in tako naprej. To je gotovo v pomoč. Ampak to pa ne more biti znanstveni svetovalec. Kako pa naj ti uradniki to počnejo? Oni so preprosto nek poštni nabiralnik, oprosite, da to tako rečem. Jasno je, da potrebujemo nekaj, kar v tem postopku posvetovanja pred odajo lahko ponudi tudi določen na svet. Če bi prosilcem, recimo v primeru probiotikih, rekli, ja, tam ima se to sev, to zveni uh, zanimivo, vem, da je to uporabno za marsikaj, ampak želimo takšno in takšno študijo, zato da se to lahko dokaže. Kako naj sedanji uradniki to vedo? Ali naj berejo misli Zato je ravno namenjen ta postopek posvetovanja pred odajo. Že na začetku zakonodaje o zdravstvenih eh, trditev je bila komunikacija med eh, EFSO in pa eh, prosilci nekaj, kar bi lahko izboljšali, če se diplomatično izrazim. No in sama nisem prosilec, morda vem približno, kako ta agencija deluje in zdi se mi da so prosilci dobili odgovor dobro lahko pošljete prošnjo ampak ne obračajte se na nas mi se bomo obrnili na vas če nas boste klicali vi potem vas bomo dali na črni seznam dobro malo sedaj tukaj pretiravam ampak samo malo kakšni torej naj bi bili koraki ki bi jih morala uh, imeti EFSA v postopku posvetovanja pred odajo, bi morali na prosilce gledati kot na vaše stranke in ta del postopka je bistvenega pomena. Vi sedaj pravite, mi tega ne moremo financirati. Dobro, jaz mislim, da bi vam lahko on, organizacijsko pomagala in da bi uh, to lahko vseeno vzpostavili. Niste v istem izhodišču kot pa takrat, ko smo šele dobili to zakonodajo. In seveda prav gotovo ne mislim, da vaši zaposleni ne delajo ničesa, prav gotovo trdo delajo. Eh, enako velja za EMO pri farmavigilanci, za katero prav tako ne dobiva pristojbin. Tudi vi bi se lahko eh, najprej odločila za ta postopek, potem pa bi lahko bili pogumni, se obrnili na komisijo in zahtevali od njih pristojbine. Svetujem vam, da to naredite. Eh, no, vem, da je predsednik našega odbora vedno nepotrpežljiv, ker govorim predolgo. Veliko več bi lahko povedala, ampak se bom tega vzdržala. Bom pa se vrnila k nečem, kar je povedala Judy Girling, to je razlika med živili, ki imajo hranljivo vrednost in pa um, dodatki k prehrani, ki so namenjeni zdravljenju bolezni ali česa drugega. Uh, no, govorili smo tudi o rastlinskih uh, dodatkih. Uh, tukaj tako ali tako veste, kakšno je moje mnenje, zato bom spoh to danes pustila ob strani. Okay, äh, jetzt möchte ich einmal EFSA das Wort geben. Tako sedaj pa dajem besedo EFSI, gospodu Urlu, zato da odgovori na vprašanja in predloge. In potem bomo dali besedo tudi komisiji. Gospod Urli, izvolite besedo. Thank you very much, Mr. Chairman. I, I think we immediately. Hvala lepa, gospod. Uh, predsedujoči mislim da smo stopili v drug del naše razprave gre za mehanizem za posvetovanje pred oddajo eh, no seveda lahko nekaj povem tudi o tem Skušal sem eh, najprej narediti bolj splošen eh, uvod, potem pa se bom posvetil tudi vašim specifičnim vprašanjem. Vsi se strinjamo glede tega, da če želimo spodbuditi inovacije v Evropi in če želimo obvladati vse vloge, ki jih dobimo, bi lahko sprožili ta mehanizem za posvetovanje pred odajo. Ni res, da EFSA tukaj ni naredila ničesar. in tudi ni res, gospa Beren, da gre tukaj za neko neznanstveno administrativno pomoč. Eh, mi smo imeli informacijske sestanke z prosilci, z vlagatelji, imamo tudi uh, odgovore na spletni strani. Eh, na številna vprašanja smo odgovorili, imamo tudi delavnice za prosilce, delavnice, ko gre za pripravo študij, to, ta delavnica bo potekala novembra letos. Uh, Tako da mislim, da je EFSA sprejela številne korake za to, da bi prosilci bolj razumeli sistem in da bi pripravljali boljše vloge. To je tudi prednost za EFSO. Če imamo boljše vloge, naše delo laže. Tega se lahko vsi strinjamo. Pomembno vprašanje pa je, ali želimo individualna srečanja z individualnimi podjetji o individualnih vlogah. To se mi zdi problematično. Tukaj gre najprej za pravno vprašanje. Druge agencije, kot naprimer EMA, ki ima jasen mandat za to, da vzpostavi sistem za posvetovanja, to je v sami uredbi o EMI, Eh, tukaj ne gre samo za vprašanje pristojbin. EMA ima pravni okvir, ki od nje pravzaprav zahteva, da pri inovacijah za farmacevski sektor poskrbi tudi za posvetovanje pred odajo, eh, zato imajo tudi delovno skupino, eh, ki se s tem ukvarja. Tega v uredbi o EFSI ni. Potem pa še vprašanje grožen za ugled. Če bi mi imeli posamezna posvetovanja za posameznimi podjetji, no to je ravno zahtevala uh, gospa Gerling, če bi v tem sodelovali uh, tudi člani upravnega odbora, to bi se mi zdelo problematično, da bi člani upravnega odbora podelovali uh, na svete prosilcem. Ne, ta panel mora sprejemati znanstvena mnenja, biti morajo kar najbolj neodvisni in uh, vsi veste, da je EFSA v zadnjih letih bila pogosto tarča. Očitali so nam uh, pomankanje neodvisnosti, ko gre za znanstvene nasvete. In zato se mi zdi to problematično. Torej, eh, tukaj moramo ločiti znanstvena mnenja panela in pa, in pa svetovanje. In pa še vprašanje virov. Povedali ste, da je bila v zadnjih letih pripravljena študija uh, učinka, ocena učinka. Rezultat je znan, tako da menim, da trenutno nimamo možnosti, da bi zaprosili za vire, za pristojbine. Morda se bo to v prihodnosti spremenilo, ampak trenutno teh pristojbin nimamo. Uh, to je eh, za nas jasno. Seveda tukaj gre tudi za vprašanje virov. Če bi imeli približno 300 sestankov za posvetovanje pred odajo na leto, ker se skupaj ne bi mogli, mogli omeniti samo na en del zdravstvenih trditev, samo na probiotike, to bi morali narediti na horizontalen način in če bi imeli srečanja v številki 700 na leto, bi to seveda umen, eh, vplivalo tudi na vire. Za proračunom, ki ga imamo za sedaj, to trenutno ni izvedljivo, tako da moramo najti drug način, kako doseči naše skupne cilje. Mi torej želimo izboljšati komunikacijo, podporo prosilcem, ne samo za industrijo probiotikov, ampak za vso industrijo, ki uh, vlaga uh, vloge za odobritev zdravstvenih trditev. Mi smo pripravljeni razpravljati o tem, pripravljeni smo narediti več, ampak mislim, da ne bi, morali, da ne bi mogli vsega urediti na individualni ravni. Potem bi potrebovali drugačen pravni okvir. Thank. Hvala lepa. Želi še komisija kaj dodati k temu? Ne, potem pa kar drug krog vprašanj. Časa imamo do 18.30 minut. Uh, ne bom ponavljal tega, kar je povedal gospod Url. Prav gotovo bi komisija v okviru obstoječega pravnega okvira in v okviru obstoječih uh, človeških virov ponuditi več uh, nasvetov v, tem, v tej fazi posvetovanja pred odajo. Slišali smo argumente EFSE. Pogosto sem slišal, da je to, kar bi lahko bilo um, obravnavano v postopku posvetovanja pred odajo, resnično ugotovljeno šele v postopku ocene, tako da ne, ta problem ne bi bil. Uh, uh, ne bi mogel biti odpravljen že pred odajo. Uh, eh, še nekaj bi želel podariti, ko gre za pristojbine. No, tukaj ne gre samo za dohodke, gre tudi za vprašanje, ali bi to resnično povečalo zmogljivosti, ki so na voljo v EFSI. Potem poprašali so me tudi o generičnih opisih, to je povezano s tem, ampak tukaj ne gre za zdravstvene trditve. To odločitev bosta sprejela komisija in pa parlament na osnovi kriterijev, ki jih bodo ocenile države članice, ne pa EFSE. Moj odgovor tukaj je ta, da verjetno ne bo možno izključiti možnosti, da bi to lahko rešilo določene probleme, ampak to ne more biti splošna rešitev za probleme, o katerih razpravljamo danes. Težko je a priori eh, soditi o rezultatih eh, pri tej uredbi. To je največ, kar lahko povem v zvezi s tem. Naj se vrnem k splošnemu pristopu v posvetovanju pred odajo. Tukaj bi lahko si ogledali smernice, nekatere smernice so tukaj izredno kompleksne. Vemo, da, nekateri, da se nekateri prosilci včasih pritožujejo, da tudi, če dobijo informacije, so te tako zapletene, da imajo probleme z tolmačenjem teh informacij. No, tukaj bi lahko sodelovali za EFSO tudi v trenutno v obstoječem okviru. Kar se tiče individualnih posvetovanj oziroma kako se s tem povezuje neodvisnost ESE, to vprašanje pa se kako zelo resno. Hvala lepa, sedaj pa naslednji krok vprašanj. Sedaj bo začela Dagmar Rodberend. Hvala lepa. Ja, komisija je resnično vedno zelo duhovita. Resnično uh, uživam v sejah, kot je ta, saj to kar uh, polepša moj dan no ne bom vas preveč mučila, ampak eh, nekoga, ki je više v hierarhiji, bi vprašala, kako je ogrožena neodvisnost EFSE, če dobijo pristojbine, medtem, ko neodvisnost EME eh, pa pri tem ni ogrožena. Tukaj gre za popolnoma enako situacijo bodimo odkriti. Vemo, zakaj je bila ocena učinka negativna pri pristojbini. Biti moramo odkriti. EFSA je veliko spremenila pri svojem delu, sedaj obstaja veliko več zaupanja v EFSO in če komisija ni pripravljena na novo preučiti tega vprašanja, sem pripričana, da Eh, je za to pripravljen parlament in vabim eh, gospo Ajuzo in pa gospo Girling, da se skupaj tega lotimo. Sama ne vidim nobenega razloga za to, da imamo tri agencije z neposrednimi strankami iz industrije. Eh, seveda tukaj obstaja vprašanje javnega zdravja v primeru EME, potem EHA, vse, kar ima praviti z kemikalijami in za EFSA velja enako ampak tukaj je to del dela, ko gre za neposredne stike z industrijo. In posvetovanje pred odajo, o tem pravzaprav danes govorimo, v zvezi s tem čakamo odločitev komisije. Meni bi se zdilo veliko bolj eh, odkrito, če bi komisija povedala, da ni eh, razloga za razlikovanje med temi tremi agencijami in če bi povedala pravi razlog, zakaj nasprotujejo pristojbi nam EFSI. Še vedno imam občutek, da je tukaj postal bolj uh, pomembno vprašanje neposrednih strank. Pripričana sem tudi, da EFSA danes opravlja veliko boljše delo kot eh, pred nekaj leti. Vsi veste, da sem zelo odkrita in da nikoli nisem skrivala, skrivala svojega mnenja o EFSI. Resnično cenim delo EFSE. Dobro, delo bi se lahko izboljšalo, lahko bi vam ponudila eh, dolg seznam možnih izboljšav. Eh, no in odkrito vam lahko povem eh, vaše odgovori na spletu, na spletni strani. Dobro, eh, imate jih, ampak name ne naredijo velikega vtisa. In pa potem še zavračanje možnosti individualnih posvetovanj, eh, ja se zato, ravno zato ste tukaj, saj morate obravnavati individualne uloge, morate se pogovarjati z temi posameznimi eh, prosilci z, eh, o teh posameznih ulogah in pravite, da to ni v vašem statutu. Ko je bila vzpostavljena EFSA, sem bila sama v bolnišnici v začetku. Uh, Eh, prejšnjega desetletja. Gospod Weifert je tukaj opravil zelo dobro delo, eh, ampak jasno je, da je, opravil, da je napravil tudi nekatere napake. Največja napaka je ta, da je to agencija, kjer eh, poslanci iz parlamenta niso zastopani v upravnem odboru. To je resna napaka, to sem vedno trdila. In resna napaka je tudi to, da nimamo jasnih navodil glede tega, kaj je vse naj počne. Dobro, res je, da je takrat bilo vse skupaj zelo novo. Ampak vedno moramo vedeti, da uredbe niso um, nespremljive. Uh, če obstaja razlog za to, bi morali uredbo tudi spremeniti. Potem spet ste omenili tudi uredbo o EMI. Bodimo odkriti, vi prihajate iz Avstrije, jaz prihajam iz Nemčije, kjer vedno spoštujemo zakonodaje, to vse lepo in prav. Ampak samo, ker nekaj ni zapisano v uredbo, še ne pomeni, da tega ne smete narediti. Tako da prosim, ne ponujajte mi takšnih argumentov. In potem pravite, to ne sme biti nekdo iz panela, ker bi to bilo težavno, ker oni kasneje ocenjujejo. Ja, seveda to počnejo. No, v primeru Eme bi to bilo popolnoma, eh, nekaj popolnoma normalnega. No, ne bom sedaj klicala gospoda Hazina, ampak zelo bi bila presenečena, če na sestankih EME ne bi bil prisoten nekdo iz eh, odbora za zdravila. Potem omenili ste tudi vaš ugled. Resnično se morate bati, da se eh, bojite za svoj ugled. Gospod Urle je govoril tudi o tem, kaj bi se zgodilo, če bi imeli posvetovanja pred odajo, kako omeliti njihovo število. Če bi imeli pristojbine, potem bi bilo to zelo enostavno. Prišel bi samo tisti, ki je pripravljen plačati pristojbine, ampak pristojbine nimate. Eh, dobro, vem, da tukaj obstaja problem. Morali bi se ogledati, kako to kanalizirati. Če bi nekdo želel individualno posvetovanje pred odajo, morali bi nekako oceniti, kdo si tega zasluži, kje je to smiselno in to na pravičen, pregleden in pravno spremljiv način. Ne vem, kako bi to lahko izvedli, če bi imeli pristojbine, pa bi o tem odločal denar. Če imaš denar, zato potem dobiš posvetovanje. In pa še vaši viri, eh, morda bi lahko ponovno premislili o potrebi te pisarne za pomoč. Ne vem, če to resnično eh, potrebujete in to se mi ne zdi, ne vem, kakšen izum. Prav. Sedaj EFSA, potem, če bo želela komisija, še kdo drug. Gospa Gerling, gospa Juzo. Hvala lepa, predsednik. Zanimivo je, da imamo gospod Berend, ki ima ogromno izkušenj, ki se nanašajo že na začetek, ker se jaz imam omejene izkušnje. Saj sem se šele pred kratkim pridružil tem odporu parlamentu. Opet pa smo prišli do približno enakih zaključkov. Torej, mislim, da ne gre za zgodovinsko vprašanje, za zamere, za strukturo. Jasno je, da gre za logičen proces, za katerega mislim, da ga lahko popravimo, izboljšamo, ne da bi nujno morali vse skupaj prenoviti. Na eni točki bomo to naredili, vendar pa ni potrebno sedaj vsega spremeniti, želimo si, da bi se skupaj dobro drvalo in to je tudi duh te razprave. Zdi se mi, da kar se tiče postopka pred dajo prošnjem in med prošnjo in nasvetom, mislim, da tukaj ni tako veliko časa med tem vsem. In tukaj se navzem na dokument EFSE pred 18 meseci, ko sem odprla to vprašanje. EFSA lahko potem nadaljno pomaga eh, z nadaljnimi smernicami in s tekočim dialogom, internetnim posvetovanjem in tudi eh, sestanki znanstveniki, če je to potrebno. Sedaj pa čakam, da se to razvije, takrat so mi to dejali, da bi to bil torej naraven proces in da ne bi torej potrebovali takšnih razprav. Vendar pa jasno je, da se to ni razvijalo tako, kot je bilo predvideno takrat. Morda obstaja dobre razloge za to, vendar pa ne smemo se ne strinjati glede načel. Opazovala sem odbor ko je govoril o teh zdravstvenih zahtevah in moram reči, da so zelo dobro pravili svoje delo. Konec koncev pa se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi se pogovorili posamezno, kajti to bi izboljšalo delo za vse, za parlament, za komisijo, za EFSO. Mislim torej, da nimate kakšnih temeljnih pomislekov proti temu, morda pa imate pomisleke za individualne pogovore s prosilci. Tega ne razumem, vendar mislim, da bi to lahko razrešili. Vse pač mora iti za posamezne prosilce, za to gre. Nekako drugače ne more iti. Lahko pa to nekako redimo. Torej, zdi se mi, da ste pripravljeni na to. In to bom vzela za popotnico. dobro pristojbine. Ja, veste, da ne, pa vedno lahko stvari spremin, spremenimo, če so obstajajo dobri razlogi. Delo EFSE je zelo raznoliko. Tukaj pravljate popolnoma drugačno delo, kot je delo, ki ga je omenjena Pilar. Morda bi bilo torej ustrezno, da se o tem pogovarjamo delno, o posameznih delih vašega dela. Zakaj, ne bi, zakaj se ne bi tega lotili tako? Torej, resnično mislim, da če razmišljamo nekoliko širše, nekoliko bolj naravno, da lahko nekatera ta vprašanja razrešimo. Če si ogledamo glede botanike, kaj je potrebno storiti, potem seveda mislim, da je stvari potrebno popraviti. Rada bi dejala, da smo že prišli na to raven, ko se dobro deluje. To se še ni zgodilo, vendar pa mislim, da lahko tam prijemo. To bi bilo tja prijemo. To bi bilo dobro za vse nas. Za kontakt. Hvala lepa. In Pilar Ajuzo, oseba za stike z EFSA, potem pa še enkrat EFSA. E, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo cenim izkušnje in izjave Rod Berend. Moje izkušnje z agencijo, z agencijami imajo pravko samo z EFSO. In moram reči, da sem se veliko naučila, odkar sodelujem na tem področju. Tukaj je pred nami tudi tema probiotikov in ostalih tem. In to specifično zato, ker je ta sestanek se odvijal tako, po sestanku koordinatorjev, glede na zdravstvene trditve, ki smo jih dobili za probiotike. Vendar pa vsega seveda nismo mogli upoštevati. Če se navežem na specifično vprašanje. Sestanki in posvetovanje predodajo. Prošen, mislimo, da so v nekaterih primerjih take sestanki potrebni. Ni nojno samo to za določeno podjetje, morda bi lahko šlo za skupino podjetij, ki imajo podobne zdravstvene trditve. Tukaj se strinjam z gospodom Perent. Kar se pristebin tiče, pa ne vidim razloga, zakaj jih ne bi zaračunavali, kaj ti če podjetje ali sektor plačuje za predprosilni postopek, potem je seveda potrebno plačati za procesiranje tega postopka in tako bi se izognili veliko neobvezujočim posvetovanjem. Hvala lepa. Sahmal. Hvala lepa. Evsa. Gospod Url. Hvala lepa, predsednik. Ne skušam povzeti. Mislim, da nismo daleč od eh, zbližene starišč. Torej, želimo si dobrih storitev za prosilce in tako kot je gospod Gerling izpostavila, gremo v isto smer. Gospod Juzo, mislim, da je omenila nekaj zelo pomembnega. Morda. Konec koncev ni potrebno se pogovoriti s posameznimi podjetji, o posamezni prošnji, morda bi bilo dovolj se pogovoriti s skupino podjetij, sektorjem, ki imajo enake namene. In to bi potem imelo več prednosti. Prednosti pri virih, lahko bi se osredotočali na sektore in to skušamo početi, ko gre za podobne zahtevke. In tako bi pridobili glede virov, pa tudi glede naše neodvisnosti. Torej, tukaj mislim, da je manevrski prostor za napredek. Hvala za razpravo. Tudi za nas so vaše pričakovanja pomembna. Tako da v bistvu bi dejal, stališče so zelo podobna in kar se EFSE e tiče, bomo storili vse, kar je v naši moči. Imamo kar nekaj programov, to ste omenili, gospa Gerling, da bomo imeli delavnice bomo izboljšali komunikacijo prek spleta. To smo že storili, vendar pa morda to ni bilo tako vidno na vzven. Po drugi strani pa moram reči, da so sodelavci v zadnjih štirih letih morali delati 4000 zdravstvenih trditev. To je zelo veliko. Sedaj imamo nekaj, nekaj več časa, vsaj za to, da se vrnemo na to vprašanje in tudi na to, kar je omenila komisija, kar se smernic tiče ponovno bomo pregledali ta dokument, da bodo smernice bolj specifične, bolj jasne in tega ne bomo kar v celoti prenovili. Gre bolj za to, da si bomo ogledali nekatere posamezne dele. Torej, rad bi povedal, da EFSA napreduje. EFSA se spopada z vprašanji, s katerimi, o katerih ste govorili, morda to ni dovolj hitro, morda bi lahko bili hitrejši, vendar pa konec koncev mislim, da bomo prišli do tistega cilja, ki ste ga danes izrekli. Hvala lepa. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, ja, saj imamo čas do 18.30. Kar, prosim. Tudi vsi načrtujejo, da bodo stali do 18.30. Sedaj sem pa že tudi jaz nekoliko zadregim. želim soriti pameti, vendar pa pojasnilo. Da nimate torej posameznih sestankov, da imate skupine podjetij, ko morate nekomu povedati, da je ta študij dovolj za vse probiotika, naprimer, ali ne bi bilo potrebno, da potem vse študije, dajete študije na mizo, tega seveda podjetja ne bodo storila. Torej, morda je zamisel dobro, vendar pa izvedba ne bo prava. Beče. Prosim. Ja, thank you very much. Hvala lepa. Da, da, seveda nisem naiven. Vem, kaj mislite. In tako ne bomo delali, vendar pa. Če sem iskren, sam cilj posvetovan pred zahtevki. Ni, da bi torej si ogledali študije, jih ocenevali in podali kazanje, ali so to koristne študije ali ne. Ne, ne, ne. Začeti moramo prej, ko bomo povedali, kakšne študije potrebujemo, kakšno poročanje glede študij, kakšno statistiko potrebujemo in s temi podatki bi potem prosilci lahko izvedli ustrezne študije. Zdaj nimamo več težav pri karakterizaciji sevov. Še posebno na probiotičnem področju pa imamo težave pri študijah na ljudeh, ki kažejo povezavo med učinki in posledicami. In to je ta težava, ki jo imamo. To pa lahko razrešimo ne, takrat, ko so študije že izvedene. To je prepozno. Začeti moramo prej usposabljati ljudi na delavnicah, kako naj delujejo in pripravljajo pregledne smiselne študije. In to lahko morda storimo v skupinah, torej, ne samo z enim prosilcem. Rešite torej. Ni samo farmacevtska. To imamo vedno v mislih, ko se gledamo in imamo. Mislim, da je tukaj velika razlika med živili in farmacevtiko. Tudi drugačen tip inovacij imamo. Tako da mislim, da ne moramo kar tako prenašati sistema v emi, ki dobro deluje v EFSO. Mislim, da lahko uporabimo tudi druga urodja za isti cilj. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Gospa Rod Berend se je vdala, tako da smo končali z razpravo na to točko. Vidimo se 24. oktobra. Zahvaljujem se kolegicam, ki so ostali do konca z mano. 24. oktobra, torej v Strasburu, bomo od 9. do 12. imeli sestanek našega odbora. Vsi ste seveda vabljeni. Tako, sestanek je končan. Vsem vam želim prijeten večer, prijetno po domov. Hvala lepa za odrežbo.